slabih kolegov tudi potrjena. Podpis zakonodajnih aktov v soodločanju. V sredo bova z predsedujočim svetom podpisala v skladu z členom 74 poslovnika naslednje pravne akte. Naslovi pravnih aktov bodo zajeti tudi v zapisniku današnjega zasedanja strani sveta sem dobil stališče po prvem branju in pa tudi stališče Evropske komisije. Naslovi stališč bodo zajeti v zapisniku današnjega zapisnika.